miru se bo o tih priporočilih glasovalo. Ta priporočila so vidna na spletnem na spletni strani plenarnega zasedanja. Sedaj pa razpored del. Um, torej, predlog dnevnega reda, ki ga je konferenca predsednikov sprejela v petek, je bil razdeljen. Po posvetovanjih s političnimi skupinami želim predlagati naslednjo spremembo eh, končnega dnevnega reda in sicer za sredo. Eh, poročilo Ignacio Corao o avtomatski izmenjavi eh, podatkov o registraciji vozil na portugalskem, to bo dodano glasovanju v sredo. Ali ima kdo kaj proti, s tem je ta sprememba sprijeta. Skup Skupina ENF je predlagala preložitev glasovan, eh, glasovanja o poročilu Hübna Silva Pereira glede sestave parlamenta na ta četrtek ali na 1. marec, tako da bodo poslanci lahko sodelovali, šli na pogreb našega kolega Eduarda Ferrara. E, gospod Beri bo e, sedaj tudi pisno podal ta predlog. Hvala, gospod predsednik. Hvala za vaše besede na začetku zasedanja, s katerimi ste spomnili našega kolega Dora Ferron. Um, želimo se vam za to zahvaliti, predvsem želimo tudi mi izraziti sožalje ženi in otrokom in hvala tudi za monik, minuto mavka. Torej želimo um, spremembo dnevnega reda, kajti glasovanje o poročilu Hübner Silve de Perera o sestavi Evropskega parlamenta po evropskih volitvah in po Brexitu, torej to glasovanje ne bi bilo čim prej, bodi si eh, na tem zasedanju ta teden ali pa 1. marca če bi veliko število poslancev iz iste skupine manjkalo na tem glasovanju, bi to bilo seveda škoda in seveda eh, želimo na eh, pogreb kolege Eduara Ferrona in to bi se upadalo s predvidenim glasovanjem in zato eh, vas prosimo, da se s tem strinjate. In kar zadeva gospod Črnitski, seveda se ne strinjamo s tem, kar je povedal. Ampak šlo je za zelo živahno polemiko s kolegico iz eh, Polske in eh, mislim, da eh, Eh, torej konferenca predsednikov je sestavljena pravzaprav izključno iz nasprotnikov gospodega Črneckega in zato se mi zdi, da to tudi ni v skladu eh, z demokracijo in z načeli pravne države. Eh, demokracija spoštuje um, um, odločitve večine in velika večina je odločila tako, kot sem razložil. Ali želi kdo nasprotovati eh, predlogu gospoda Beja? Stališče parlamenta je bilo zelo jasno, um, kar zadeva uh, um, izraz um, žalosti nad smrtjo gospoda Feroja. Ampak tu gre za drugo pomembno stvar, to je poročilo, s katerim smo se intenzivno ukvarjali in parlament mora zauzeti zelo jasno stališče in jasno glasovati o tem. Uh, glasovanje je predla, predvideno za sredo. Skupina SND se ne strinja s preložitvijo glasovanja. To glasovanje naj bi bilo v sredo, in če bi um, to odložili, bi to bila velika napaka, kajti parlament mora sprejeti jasno stališče pred um, sestankom predsednikov um, držav in vlad eh, na isto temo. Seveda um, je zelo žalostno, kar se je zgodilo, ampak kljub temu se nam zdi, da to ni razlog za preložitev tako pomembnega glasovanja. Predlagam, da glasujemo o predlogu skupine FNF, ki želi preložiti glasovanje od srede na četrtek ali na 1. Eh, marec. Glasovanje o poročilu Hübna Pereira o sestavi Evropskega parlamenta. Eh, in sicer, da bi poslanci se lahko udeležili pogriba gospoda Ferroa. Kdo je za predlog eh, gospoda Beja? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Torej, eh, dnevni red ni bil spremenjen. Passiamo ora. Sedaj pa sledi poročilo gospoda Fernandesa, letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016. Um, prisrčno pozdravljam predsednika Evropske centralne banke Marija Dragija in preden mu dam besedo, predlagam, da Eh, tisti poslanci, ki sedaj želijo zapustiti dvorano, da to naredijo hitro in mirno.